lahko zapomnimo. Torej, prisrčno dobrodošli. E Najlepša hvala in eh, torej eh, lepo pozdravljeni. Eh, zmeraj ste dobrodošli pri nas v Evropi, sedaj pa v zaključek te razprave. Dajem besedo prvemu podpredsedniku Evropske komisije, Francu Timmermansu. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Naj se odzovem na nekaj pripomp. Kar se tiče Grčije, ustrajam na tem, da bo komisija nadaljevala svojimi napori za iskanje kompromisa, ki bo za vse sprejemljiv in ki temelji na zamisli, da, da grško, ljudstvo, grško prebivalstvo ne sme še naprej trpeti. Torej, tisti med vami, ki E, ste si prizadevali za to, da bi nas prepričali, zlasti gospa Le Pen in gospo Nuthal, e, da ste veliki prijatelji e, Grkov, morda bi morali razmisliti ali o vašem prijateljstvu ali pa o vašem stališču, zato ker grško ljudstvo želi ostati v evroobmočju. Torej, če ste vi taki prijatelji Grčije, potem bi morda veljalo, da bi sledili njegovi, njegovem lasni modrosti. No, vidim, da eh, kolega gospe Le Pen eh, tu kaže na to, da smo vsi popolnoma eh, nori, no, ampak eh, raje bi imel sovražnike kot take prijatelje, kot ste vi. No, še nekaj me je presenetilo, presenetilo in sicer gospod Nutal se je pritoževal, da včeraj njegovi poslanci niso mogli eh, priti v parlament zaradi stavke, no ampak moj vtis je, da oni bi se itak radi eh, znebili tega parlamenta, zato res ne vem, o čem se pritožujete. No, upam, da britanski poslanci ne bodo eh, pozabili njihove eh, zgodovinske dediščine, samozavesti, odprtosti sveti in svetu in upam, da ne bodo eh, zato, da bi gradili trdnjavo oziroma zid okoli Evrope. Torej, to me sedaj privede do priseljevanja, torej moramo najti rešitev in eh, prepričan sem, da moramo delati na reševanju sedanjih težav. Če mislite, da boste rešili problem s tem, da boste ljudi enostavno eh, obdržali zunaj meja, potem eh, je to ne samo nemoralno, ampak tudi politično nesmiselno. Kaj boste rekli družini, ki beži pred vojno v Damasku ali nekje druge v Siriji ali eh, kje druge? Torej, nimate pravice do azila, morate pač ostati v svoji regiji, v svoji državi in biti tam ubiti. No, kar povejte to državam, kot so Jordanija ali pa Libanon, kjer je četrtina prebivalstva beguncev. Torej, ta zamisel, da je treba enostavno ljudi obdržati zunaj evropskih meja in da bo to rešilo vse. Ne, treba je najti trajnostno rešitev, ki bo temeljila na naših vrednotah, kajti če bomo tu eh, izdali svoje vrednote, jih bomo izdali tudi drugot. Torej, prepričan sem, da bomo jutri na svetu sledili rešitve, ki jih predlaga eh, komisija če ne pa nam ponudite boljše rešitve, komisija bo ustrajala pri svojih eh, predlogih in eh, ta razprava v parlamentu me je samo še prepričala, da je to edina rešitev, kajti alternativa bo neuspeh. To je edina politična rešitev in upam, da bodo tudi člani Evropskega sveta to vzeli resno. Kar se tiče tega, kar je povedal gospod Verhoštad eh, glede Mačarske, naj povem, da je komisija v zelo eh, tesnem sodelovanju z Mačarsko v dialogu in eh, imamo to celo vrsto govoric, poskušamo najprej sploh ugotoviti, kaj se dogaja. Vsekakor bomo od vseh držav članic zahtevali, da spoštujejo pravila, Če pa bi se izkazalo, da je situacija nujna, če bi se izkazalo, da je Mačarska soočena z izredno situacijo, potem imamo eh, načine, kako se s tem spopasti, ampak enostavno mm, enostranski odstop eh, od eh, pravil pa ni rešitev. Torej, z Mačarsko o tem razpravljamo in v vsakem primeru bomo zahtevali do vseh držav, da spoštujejo pravila, ki so jih sprejele, ko so se Evropske unije pridružile. Torej, to bomo vsekakor zelo, zelo budno nadzorovali. In ne nazadnje, gospod predsedujoči, želel bi v imenu komisije še enkrat povedati, da ta Evropski svet mora narediti pogumne korake naprej na področju priseljevanja, kajti če tega ne bomo storili, bo še več ljudi umiralo in ne bomo mogli začeli uresničevati potrebnih ukrepov, o katerih bomo morali razpravljati julija meseca in uh, gospod Juncker bo pozval vse države članice, da podprejo predlog komisije ob uh, zelo močni podpori Evropskega parlamenta per il Consiglio. Sedaj pa v imenu svete dobi, dobi besedo gospa Kalnina Lukoševica. Hvala lepa za besedo. Spoštovani podpredsednik komisije, spoštovani poslanci, hvala lepa za to razpravo. Najprej glede priseljevanja, kot sem že povedala, svet išče dolgotrajno, izčrpno rešitev, ki bo uravnotežena. Prepričana sem, da bo komisija ustrajala pri svojem predlogu, ampak svet ni prepričan, da je to najboljši način, kako se lotiti tudi razlogov za ta problem, ne samo posledic krize. Torej, če imamo poplave vse čas, potem je treba zgraditi jez, ne pa se teh poplav lotevati s kanglicami. Torej, naj ponovim še enkrat eh, to, kar sem povedala na začetku. Nihče v svetu ne postavlja pod vprašaj potrebo potem, da se pomaga tistim, ki pomoč res potrebujejo. Nihče ne postavlja pod vprašaj potrebo potem, da se okrepi sodelovanje na področju uh, razvoja izvornim državam, tranzitnim državam, da se bori proti prekupčevalci z ljudmi. Torej, treba je najti najboljšo rešitev. Potrebujemo dolgotrajno rešitev, ki bo učinkovita. Istočasno pa je svet vedno pripravljen, da se odzove dejavno smo delovali pri uresničevanju ukrepov iz aprilskega sveta, da se, prepre, da se je preprečilo umiranje ljudi eh, v sredozemlju. Podprli smo eh, povišanje proračuna, trikratno povišanje proračuna in tudi eh, dejavnosti Frontexa smo podprli in to je tudi zelo veliko ljudi rešilo v sredozemlju. Torej to smo naredili aprila. Prav tako je svet eh, tudi podprl um, novo uh, vojaško operacijo v sredozemlju in podpiramo tudi rešitve, ki so povezane s tranzitnimi državami in vse rešitve na področju priseljevanja. Na to glede Grčije, torej razumem, ne potrpežljivost Evropskega parlamenta. Torej vsi smo že nepotrpežljivi glede Grčije in strinjam se, da situacija ni lahka, ampak Grčiji moramo omogočiti, da nam vsem pokaže, da lahko ponudi in uresniči načrt reform. In eh, jutri upam, da bomo prijeli dobre novice. Torej, nihče se ne utopi zato, ker pade v vodo, temveč zato, ker predolgo ostane v vodi. Grčiji je treba pomagati, da se izvleče iz vode. Reforme in konsolidacije so pogosto boleče in tudi iz izkušnje moje države lahko rečem, da ljudje cenijo kompleksnost eh, odločitev, težkih odločitev, ki jih eh, vlada sprejme in ki so potrebne za zagotavljanje blaginje ljudi. In zato potrebujemo rešitve in ne dolgotrajno agonijo in stagnacijo. Torej, v interesu nas vseh je, da imamo uh, enotno in bogato Evropsko unijo, stabilnim gospodarstvom in evroobmočjem. In zato moramo biti pogumni, moramo narediti, kar je potrebno, moramo odstraniti ovire in tudi eh, agenda Evropskega sveta vključuje zelo eh, pomembne točke v zvezi z eh, poročilom petih predsednikov, um, okrepitvijo notranje zunanje varnosti Evropske unije, pri poročilih eh, po državah in tako dalje. Torej, hvala za današnjo razpravo in naj izkoristim to priložnost, da se vam vsem zahvalim za zelo plodno sodelovanje v zadnjih šestih mesecih latvijskega predsedovanja. Imeli smo zelo dobre in dinamične eh, razprave in zelo veliko smo dosegli tudi glede zelo pomembnih vprašanj. Hvala lepa. In eh, pozdravljam Luksemburško predsedstvo in Evropsko unijo nasploh in vsem želim manj kriz in uh, večjo rast in blaginjo v prihodnjih šestih mesecih. Parlamentu ringrazia la presidenza. Tudi Evropski parlament se zahvaljuje odhajajočemu predsedstvu za odlično sodelovanje v teh zadnjih šestih mesecih. Hvala, hvala in še enkrat hvala. S tem je razprava zaključena. Da, continuăm, uh, continuăm ședința noastră plenară, dar înainte... Dobro nadaljevali bomo z plenarnim zasedanjem. Dobili smo sporočilo gospoda Glezosa, da uh, ima postopkovno vprašanje. Izvolite. Ne, nisem prosil za postopkovno vprašanje. Želel sem nekaj povedati o prejšnji razpravi. Rečeno mi je bilo, da bom dobil besedo, pa besede nisem dobil. Prosil sem za eno minuto časa in rečeno mi je bilo ja. Dali vam bomo besedo na koncu, pa besede vendar nisem dobil. No, težava je v tem, da so pri tej razpravi lahko sodelovali samo predsedniki poslanskih skupin. In zaradi tega besede ni dobil nobeden izmed poslancev, torej tudi ne vi. Zdaj pa lahko dobite besedo. Poveste, kaj ste želeli reči. Pesa Vormic, you can speak now. You can speak now. Dajem vam besedo. Da. Puteți să luați cuvântul. Yes, you can speak. Da, ja, izvolite. Rad bi zastavil vprašanje vsem kolegom. In sicer vprašanje, ki je izjemno aktualno. Gre za vprašanje, ki se navezuje na demokratično Evropo. In sicer eh, je vprašanje, ali spoštujemo voljo naroda, grškega naroda. Eh, grški narod se je na volitvah odločil, da eh, ne želijo tega, kar se dogaja, da želijo lastno prihodnost. Ali bomo spoštovali njihovo voljo? Tukaj ne gre za grški narod, gre za načelo demokracije. Ali smo pripravljeni spoštovati voljo naroda? Da ali ne? To je vprašanje. Grški narod se je odločil izbrati lastno pot. In uh, to sedaj ne pomeni, eh, da uh, bi ga morali verniki zadušiti. Zdi se, da obstaja le ena možnost. Uh, ali odcepitev ali podreditev. Če imamo dolgove, jih bomo plačali. Če dolgov nivamo, jih ne bomo plačali. Sedaj odhajam iz Evropskega parlamenta čez nekaj dni in rad bi, da vsak poslanec sam pri sebi odgovori na to vprašanje po lastni vesti. In ne glede na to, kam ste namenjeni, odkvarjati se morate z tem mojem vprašanjem. Najlepša hvala, gospod Glesos. Naslednje vprašanje na našem dnevnem redu pa je eh,